Ok. Ok, še enkrat prosimo vse tiste, ki vas ne zanima obrazložitev glasov, da zapustite dvorano in da nadaljujete z razpravami zunaj plenarne dvorane. Mi pa prehajamo torej na obrazložitve glasov. In sicer najprej poročilo Gabriel Mato in sicer večletni načrt za obnovo staleža modro plavutega tuna, prva gospa iz Askun Bilbao Barandika. Presidente, hoy es un gran día para los pescadores de atún Hvala lepa, gospod predsedojoči. Danes je velik dan za vse ribiče, ki lovijo modro plavutega tuna, še posebej za ribiče z kanarskih otokov. Opredelili smo kvote, vendar se mi zdi, da bi morale te biti bolj natančno in pravično opredeljene. Mislim, da bi morale države upoštevati tudi tradicionalna plovila, ki se okvarjajo s trajnostnim in brtniškim ribolovom. Načrt za obnovo staleža je očitno deloval, očitno pa obstajajo še možnosti, da se kvote povečajo, znatno povečajo. Mislim pa, da bi morali predvsem poskrbeti, da se kvote povečajo za to vrstne flote, ki uporabljajo trajnostni obrtniški ribolov. Kanarska flota ima res mizerno kvoto. V 24 urah so namreč izpolnili kvoto, ki jim je bila dodeljena. Vesel sem, da je parlament večinsko podprl moj predlog. Glasovanje je bilo zelo jasno in namenjeno temu, da bi bilo ribištvo trajnostno in da bi zagotovili tudi kvote, ki zagotavljajo bolj pravičen ribolov modropolov tega tuna. Hvala. Ja, eh, hvala lepa, gospod poslanec, ampak naj vas opozorim, da besede nisem dal vam, ampak vaši kolegici, gospod Bilbao Barandika. No če drugega ne imajo dame prednost, tako da sedaj vendarle prosim, da spregovori gospa iz Askom Bilbao Barandika. Izvolite. Gracias. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama sem podprla to uredbo, ki bo poskrbela za to, da se priporočila IKT vključijo v evropsko zakonodajo. Upoštevati je treba tudi metodologijo, ki je bila dosedaj uporabljena za dodeljevanje kvot za modroplavutega tuna. Mislim, da bi morali poskrbeti za večjo vrednotenje ribilovnih dejavnosti v Sredozemskem morju. Zato še posebej podpiram ta tri temeljna vprašanja. Kot prvo, strinjam se s tem, da bi morali dati posebno priznanje na nek način tradicionalnemu ribolovu govorimo o obliki ribolova, ki ima zelo nizek negativen učinek na okolje. Poleg tega lahko v okviru tega ribolova ustvarjamo nova delovna mesta. Kot drugo, potrebujemo bolj pravično porazdelitev ribolovnih kvot med posameznimi flotami. Posebno pozornost bi morali nameniti manjšim barkam in tudi tistim ribičem, ki lovijo v okviru tradicionalnega obrtniškega ribolova. Mislim tudi kot tretje, da bi morali dati več pristojnosti regionalnim organom, ki se ukvarjajo z ribolovom, ne bi smeli sprejemati delegiranih aktov v okviru komisije, temveč bi moralo vse to odločati o teh zadevah. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Paloma Lopez Bermeho. Hvala lepa, predsedujoči. To priložnost bi rada izkoristila za to, da povem, zakaj sem se vzdržala pri glasovanju o tem poročilu. Namreč, ko smo govorili o uredbi sveta in parlamenta, smo nekaj izpustili in sicer omembo specifičnih kvot za manjša plovila. Ni dovolj, da omenjamo plovila, ki lovijo z manjškodljivo ribolovno opremo samo tako mimo grede. Poleg tega se mi zdi, da modroplavuti tun predstavlja vrsto rib, ki omogoča ribolov, ki je bolj trajnosten ribolov, ki se izvaja bliže obal. Mislim, da bi morali poskrbeti za bolj poravično porazdelitev kvot. Mislim, da bi naš parlament moral to ponovno vzeti na znanje in tudi bolj odločno braniti v odnosu do vlad v svetu. Mi ne bomo opustili svojih zavez. Odporu za ribištvo smo predstavili dva pilotna projekta, v okviru katerih smo skušali zagotoviti trajnost staležev modroplavutega tuna tudi preko dodeljevanja bolj pravičnih kvot. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gabriel Mato je že dobil besedo, tako da je naslednja gospa Džufrida. Hvala lepa, predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo. Zelo dobro je, da smo dosegli velik uspeh z načrtom IKATA. Mislim, da je v naših morjih, tudi v sredozemlju, sedaj na voljo veliko več od tega tuna. Pa res, da moramo dati priznanje tudi ribičem, ki so spoštovali omejitve na področju modroplavutega tuna. Njih bi morali tudi nagraditi zaradi tega. Dejstvo pa je, da pri dodelevanju kvot nismo poštevali manjših ribičev. Še vedno so veliki ribiči tisti, ki imajo največ koristi od obnovitve staleža modroplavutega tuna. Z nepravično razdelitvijo kvot smo ogrozili na tisoče manjših ribičev in njihovih družin. Mislim, da bi morali obrati bolj pravično rešitev. Sama podpiram tradicionalen obrtniški ribolov, izbrati bi morali majhen ribolov, predvsem bi morali podpirati majhne ribiče, ki že več stoletij lovijo, danes pa smo jih zanemarili zaradi gospodarskih in ekonomskih razlogov, namesto da bi dali prednost okolju. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Džufrida. Prehajamo na obrazložitev glasov k poročilu Kavada, pristojnost pravo, ki se uporablja ter priznavanje in izvrševanje sodnih odločb na področju premoženskih razmerij med zakoncema. Besedo dobi gospa Džufrida. Grazie. Hvala lepa. Glasovala sem za to poročilo, zato ker dejansko vemo, da bi morali čim hitreje prilagajati zakonodajo v luči novih izzivov in tudi nove realnosti. Zaradi Schengna, zaradi Erasmusa je prišlo do vse večjega števila evropskih parov. Gre za družine, ki živijo v eni državi, imajo hiše v drugi državi, potem dedujejo v tretji državi. Družba je na srečo bila dovolj pogumna za to, da je odpravila meje, potrebuje pa seveda nova pravila zakonodajo. Evropska unija bi morala podpreti te nove družine, vzpostaviti bi morali dialog med državami članicami, zelo jasno in natančno bi morali opredeliti tudi pristojnosti na področju premožensko-pravnih razmeri. Mislim, da bi morali tudi opredeliti, kdo je pristojni sodnik za to. Hvala. To pa ne žinkujete si. Najlepša hvala. To je. Zdaj je zanimivo. To, mislim, da je edina situacija, v kateri lahko isti poslanec dobi besedo dvakrat po vrsti. Dobro, mm, prehajamo zdaj na drugo poročilo KVD, pristojno spravo, ki se uporablja ter priznavali nezvrševanje odločb na področju premoženjsko-pravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti. Gospod Pospišil je prosil za besedo, je prisoten? Je. Izvolite. Dziękuję pięknie, panie przewodniczący. Najlepsza hala, gospod przewodniczący. obe uredbi. Da bili sprejeti, kar je dobro. To je neke vrste memento. Po petletni razpravi smo končno dosegli rezultat, ki pa ni tako ambiciozen, kot bi moral biti, kajti ureja samo nekatere postopkovne vidike. Država je v tem, da vse države članice tega niso sprejeli, samo 18 jih je in to je opozorilo. Upozorilo za prihodnost. Če tega vprašanja ne bomo začeli urejati, če ne bomo posegli v pristojnosti držav članic, potem bodo žal posledica našega dela samo postopkovne urede oziroma postopkovna zakonodaja, ne pa uporabno pravo, ki mora imeti posledice v praksi. To bi morali potrjevati in sprejemati. Samo 18 držav članic je to sprejelo in s tem smo ošibili celoten projekt, kajti to velja zdaj samo za del Evropske unije in zato to obžalujem. Hvala. Děkuji, pane poslanec Pospišil. Hvala lepa, gospod Pospišil. Hvala. Prehajamo na obrazložitev glasov k resoluciji o pokolju na vzhodu Konga. Besedo dobi gospa Džufrida. Grazie. Hvala lepa, glasovala sem za to resolucijo. Prav je, da tudi iz Bruslja pošljemo jasno alarmno sporočilo, potrebujemo bolj aktivno evropsko delovanje v Kongu zaradi vsega, kar se tam dogaja. Na tisoče mrtvih, pregnanih, nasilje se izvaja nad ženskami in otroki. Na vzhodnem delu Konga se že nekaj časa izvaja nasilje, predvsem zaradi tega, ker so akteri, ki tam delujejo, predvsej neaktivni. Še vedno poteka vojna tudi med obroženimi skupinami. 35 tisoč družin je moralo zapustiti svoje domove. Teh 35 tisoč družin je imelo to srečo, da so ostali vsaj živi. Potem so tu še modernih narodov, ki niso uspeli zaustaviti tega masakra. Poleg tega v Kongu prihaja do številnih civilnih žrtev, s tem se diskreditira tako Združene narode kot tudi celotno mednarodno skupnost. Evropska politika bi morala biti zato bolj odločna in dosledna. Noben migracijski pakt ne bo možen, dokler ne bo zagotovljen mir v Afriki. E, Hvala lepa, gospa poslanka. Besedo sedaj dobi hvala lepa predsedujoči nobenega dostojanstva in milosti za tiste ki si kakorkoli mažejo roke s krvjo v kongu ogromno masakrov se dogaja v celotnem območju konga še posebej na vzhodnem delu države ta spirala nasilja se nikakor ne zaustavlja mislim da bi morali biti zelo jasni in glasni, hitro bi morali ukrepati zopr ta dejanja. Če se zadeve ne bodo zaustavili, se zna zgoditi, da bo sleko prej prišlo do žarišč, kjer bo nastal tudi genocid. Mislim, da bi morali nasilje, ki traja že več let v tem območju, gospod predsedojoči, zaustaviti. Mislim, da bi morali pomagati ljudem, ki živijo na teh ozemljih. Parlament danes podpira Beni Lutembo in Bombero vsa ljudstva v Kongu. Hvala. Je, onorvola, onorvola Hvala, gospa Kienge. Prehajamo na poročilo gospoda Krestodemskega, nadaljna obravnava strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Besedo dobi gospa Mikela Džufrida. Grazie, ho votato a favore di questa. Hvala lepa. Glasovala sem za to poročilo, zato ker sem odločno prepričana v to, da večina problemov, s katerimi se sooča Evropa, nastala zaradi pomankljive kulture in izobraževanja. Verski radikalizem, nestrpnost, nasilje, populizem, to so vse zadeve, ki jih lahko premagamo z ustreznim izobraževanjem v kulturnih centrih, v šolah, na univerzah niso zgolj šole in učitelji tisti, ki bi jih morali vključiti. Izobraževanje je danes tudi neformalno. Evropska unija je oblikovala tudi potni list za spretnosti, kajti želimo povdariti pomen civilnega aktivizma in tudi prostovoljstva. Vsaka pozitivna izkušnja, ki smo jim priča, je zagotovo priložnost za to, da poskrbimo za izobraževanje tudi drugih. To vrstne izkušnje nam pomagajo tudi pri iskanju delovnega mesta. Evropska unija bi morala podpirati izobraževanje, sposabljanje in kulturo, zato da bi mladi imeli več možnosti za to, da zrastijo kot evropski državljani in kot tudi strokovnjaki, ki bodo lahko konkurirali sebi enakim. Hvala. Hvala lepa za ponoven nastop in obrazložitev vašega glasu. Sedaj prehajamo k poročilu gospe Palome Lopez Bermeho poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov. Besedo dobi zopet gospa Mikela Džufrida. Hvala lepa, glasovala sem za to resolucijo. Prepričana sem o to, da so obnovljivi viri energije prihodnost Evrope, ne samo za zaradi svoje okoljske vrednosti, temveč tudi zaradi tega, ker lahko zagotovijo dodatni gospodarski zagon posameznim regijam. Sama prihajam iz Sicilije na jugu Italije. To vrstne regije bi lahko postale neke vrste laboratoriji za preizkušanje obnovljivih virov energije. Zagotoviti bi morali tudi več lastnih virov energije. So pa to regije, ki so nažalost tudi najbolj onesnažene. Čiste energije so zaenkrat v Evropi deležne premajhne podpore zaradi premalo politične volje. V trenutni kohezijski politiki je delež sredstev za obnovljive vire energije samo 1,4 odstotke. Mislim, da bi morali vsa ta sredstva, ki so namenjena obnovljivim virom energije, morali preusmeriti v tiste regije, ki imajo največ viro, imajo pa največje težave pri, naprimer, projektiranju. Obnovljivi viri energije so edina pot naprej, če želimo zagotoviti čistejšo in boljšo Evropo. Hvala. Tante, eh, Hvala lepa, gospod Džufrida. Besedo dobi gospa Biljana Borzan. Hvala predsjedniče. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo vesela sem, da je Hrvaška ena od tistih držav, ki so skoraj da že izpolnile cilje, ki jih je določila Evropska komisija. Vseeno pa bi rada povdarila predvsem to, da moramo potrošnike ustrezno obveščati tudi v zvezi s tem, kakšno vlogo imajo. Potrošniki bi morali imeti vsakič možnost preveriti, koliko nek vir porabi. Samo na tak način se lahko zagotovi ustrezen nadzor. Povprečno gospodinstvo bi naprimer pri gretju in ohlajanju lahko privarčevalo 10 do 30 odstotkov poleg tega danes veliko stane, če želimo zamenjati dobavitelja. Včasih v nekaterih državah traja to več mesecev. Zelo vesela sem, da se poenostavijo tudi energetski razredi, zato da se bodo potrošniki lažje znašli. Poleg tega je odbor za energijo na podlagi predloga SD, da se testira raba aparatov in njihova energetska poraba v realnih pogojih in ne v laboratoriju tudi podprl. Poleg tega smo se pogovarjali tudi o programiranem kvarjenju proizvodov, ki bi ga morali preprečiti. Zagotoviti moramo večjo energetsko učinkovitost. Mislim, da če bomo ponomočili potrošnike, bomo zagotovili tudi boljšo politiko. Hvala. Hvala lepa. In eh, čestitam tudi Hrvaški za napredovanje v osmino finala Evru, eh, ker je šlo je za nepričakovano zmago nad Španijo. No, gospod eh, Čaba Šogor je naslednji. Tudi čestitke za nastop mađarske reprezentance. Ah. Uh, ah, Mr. Eh, Čobo uh, Šogor is absent. Ah, gospoda Šogore ni v dvorani, vidim. Škoda. Potem pa besedo dobi gospod Sean Kelly. Last but not least. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z velikim veseljem sem podprl to poročilo. To pa je storila tudi velika večina ostalih poslank in poslancev. 444 poslancev je glasovalo za in samo 103 je proti. To kaže, da smo evropski poslanci resni, ko gre za doseganje ciljev, ki so bili potrjeni po konferenci COP21. Zdaj imamo idealno priložnost za to, da damo ljudem na voljo uporabo tudi obnovljive vire energije. Kot je dejal predsednik Evropske komisije ob samem začetku eh, mandata, postati moramo globalni eh, vodje na tem področju, vodilni na tem področju in vložiti še več sredstev v raziskave in razvoj. V mojem volivnem okrožju potekajo raziskave o energiji, ki se pridobiva iz valov, iz plimene seke. In to je dobra tehnologija, ki jo moramo upravljati vsi. Hvala. Thank you very much indeed. Hvala lepa, gospod Kelly. Zdaj pa prehajamo še na zadnje poročilo Markusa Piperja in sicer poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti in obrazložitve glasov s tem v zvezi seveda. Kot prva gospa michela giuffrida. hvala lepa predsedujoči glasovala sem za poročilo o energetski učinkovitosti letos je bilo ključno leto za premislek in tudi za opredelitev novih ciljev na področju okolja energetike podnebja to je bilo leto cop enaindvajset ki je tudi opredelil ambiciozne cilje za okolje, ki je očitno v slabem položaju in trpi. Evropa, kot kaže, ni zmožna do leta 2030 izpolniti ciljev, ki si jih je zastavila, namreč bi za 20 odstotkov zmanjšala emisije CO2. Tako da se najprej vprašamo, kaj ne deluje. Tudi na področju okolja in energije je problem Evrope predvsem rigidnost pravil in birokracije. Glede gospodarske krize, ki jo trenutno Evropa skuša rešiti, je to zagotovo še ena ovira. Potrebujemo dodatne politike, biti moramo bolj učinkoviti, to pa lahko zagotovimo samo, če bomo dovolj fleksibilni, če bomo lahko tudi gospodarski scenarij prilagodili podnebnim spremembam in tudi globalnim spremembam. Energetska učinkovitost je zagotovo pomembna, staviti pa bi morali na zeleno gospodarstvo kot ključno. Hvala. Hvala, gospod Džufrida besedo pa dobi gospod poslanec Sean Kelly, izvolite. Še enkrat najlepša hvala, gospod predsedujoči. To je res izjemno pomembno poročilo. Bilo je kar sporno, ampak vse eno je treba pohvaliti poročevalca gospoda Piperja, ki prihaja iz moje skupine. Pravi je odlično delo uspelo mu je doseči kompromis. In ravno zato so sledila pomembna glasovanja tudi v okviru naše skupine. Odločili smo se, da glasujemo proti poročilu. No, jaz sem se uh, odločil, da bom glasoval nasprotju s priporočilom skupine, V mislih sem imel mojo državo. Tudi sam sem bil v Parizu na COP21 in videl sem, kako pomembno je vprašanje obnovljivih virov energije. Tako da sem se odločil, da bom glasoval za. Glasoval sem za in upam, da nam bo uspelo to eh, kontroverzno zadevo preseči. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec. Gospod Kelly, ste resničen zgled saj se vedno zelo natančno držite časa in zato se vam zahvaljujem. Ste zgled drugim postancem. No, kot zadnji pa besedo dobi gospod Korvin Mike. Izvolite. Hvala lepa. Glasovali smo proti obema poročiloma o energiji in moram reči, da sem zelo presenečen, da je skupina diletantov in ignorantov eh, tu govorila in tudi odločila o tako pomembnih zadevah. Pod okupacijo Evropske unije se Evropska unija, se Evropa ne razvija. Kako naj se razvijamo, če je plin v Ameriki štirikrat cenejši kot. Eh, v Evropi in na Kitajskem trikrat cenejši kot v Evropi. Kako naj Evropa sploh bo konkurenčna v takšnih pogojih? Ne le, da menim, da je potrebno Evropsko unijo uničiti, ampak tudi tisti, ki tako močno propagirajo boj proti podnebnemu segrevanju, ki uničujejo en, evropsko energetiko, bi morali potem, ko bo Evropa osvobojena eh, izpod okupacije Unije, stopiti pred sodišče, da bodo obsojeni za to, kar so storili eh, tej najpomembnejši regiji v svetu. Na tem zaključujemo vjašnjenja do glasovanj. Hvala lepa, s tem zaključujemo obrazložitve glasov, to je zadnja eh, točka na dnevnem redu za to zasedanje. Najlepša hvala poslancem in poslankam, hvala tudi predstavnikom eh, administracije parlamenta, hvala tudi vsem tolmačem, za prav vse jezike. Želim vam dober tek, e, obveščam pa vas tudi, da bo zapisnik današnje seje na voljo v potrditev na začetku prihodnjega zasedanja. Vsem